uspešno preoblikovati. S tem smo zaključili razprave za danes. Naslednje zasedanje je jutri. Hvala vsem, ki ste sodelovali, tudi tolmačem in lahko noč.